Der Präsident. Gospod predsednik. Hundertachtzig.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 Gospod predsednik, hvala lepa, da ste mi dali besedo. E, nanašam se na člen 118 e, in e, sicer gre za predstavitev kandidata včeraj e, v odboru za zunanje zadeve mislim, eh, da je bil postopek diskriminatoren, kajti nepovezani poslanci niso dobili besede pri tej predstavitvi. Člen 118 eh, ureja to področje in v eh, prilogi 6 je zapisano, da morajo koordinatori sicer organizirati razpravo, vendar v skladu z 162. členom četrtim odstavkom je predviden čas tudi za nepovezane poslance. Torej, mislim, da je bila včerajšnja predstavitev eh, neustresna. Hvala lepa. Hvala lepa za to pripombo. Bomo preverili in vas obvestili o izidu. Hvala lepa. Preden se posvetimo dnevnemu redu. Bi vas najprej prosil za sekundo pozornosti za kolega, ki je tukaj zgorej, čist skrajno levo od mene kolega, ki je več let, več desetletij skrbel za tekoče delo v tem parlamentu, Paul Dunstan, je danes zadnjič eh, tukaj, zadnji delovni dan je to zanj. Kolega, desetletja ste delali v tem parlamentu.